Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, mislim, da lahko začnemo. Gre za predstavitev študije samovozeči avtomobili prihodnost tesnega prometa. Govorili bomo o novi tehnologiji. V Amsterdamu je potekalo zasedanje sveta pred kratkim, tam so govorili o samovozečih avtomobilih in eh, zato smo tudi v parlamentu na tekočem. Pozdravljam naše govornike. Oni bodo predstavili svoje stališča, vendar najprej pa bo predstavljena študija o samovozečih vozilih, prihodnost cestnega prometa. Z nami je Roberta Frizoni iz Steer Davis Glive. Izvolite. Okay. Thank you. Uh, Hvala. V veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj, da vam predstavim rezultate naše študije o samovozečih avtomobilih. Naša naloga je bila zelo zahtevna. Zagotovili smo klasifikacijo avtonomnih vozil, to je bilo relativno preprosto. Podali smo tudi pregled projektov in raziskav ter razvoja v Evropi in v ZDA. To je bilo tudi preprosto, vendar težka vprašanja so bila prihodni razvoj te tehnologije, oceniti pa smo morali tudi potencijalni učinek na udeležence v prometu in na družbo v širšem. Podati smo morali tudi nekaj priporočil, za ukrepe na tem področju. Začela bom z avtonomnimi vozili. Tisti, ki to temo poznate in veliko vas je, boste vedeli, da obstaja razlika med avtonomnimi vozili in povezanimi vozili. Ko govorimo o potencialnem učinku in če bi morali opredeliti prihodnost prometa, potem sta ta dva koncepta, avtonomna vozila in povezava vozil, zelo pomembna vidika. Povezana vozila je vprašanje, ki zadeva povezavo vozil z infrastrukturo, telefoni in tako naprej. Gre za dva koncepta, ki morata biti povezana v številnih okoliščinah, še posebej, če želimo oceniti potencijalne učinke. Na tem diapozitivu, ki je iz deklaracije iz Amsterdama, lahko zadeve vidite nekoliko bolj podrobno. To je najbolj nedavni diapozitiv, zato da boste videli, kje je trenutno razprava. Na tem diapozitivu lahko vidite klasifikacijo za avtonomna vozila spodaj in za povezavo vozil zgoraj. V študiji smo opredelili različne tehnologije, ki se razvijajo ali pa so že na voljo na trgu za različne stopnje avtomatike in avtomatizacije. Danes žal ni časa, da bi šli v podrobnosti, mislim pa, da je dobro povedati naslednje. Popolna avtomatizacija je samo zadnja točka procesa, ki vključuje različne ravni avtomatizacije. Na dnu lahko vidite, da obstaja pet nivojev in popolna avtomatizacija je šele peta ali zadnja stopnja. Mislim, da je dobro, da bi upoštevali tudi naslednje. Med tretjo in četrto stopnjo avtomatizacije bi lahko unesli še nekaj vse tehnologije, ki se razvijajo na prvih treh ravneh avtomatizacije, so usmerjene na voznika. Podpirajo torej voznika, pomagajo mu, povečajo udobje in varnost. Če se premaknemo na stopnjo 4 in 5, potem prejdemo na drugačen koncept. Vozilo naj bi tukaj vozilo samo. V študiji smo opredelili različne raziskave in razvoj, ki se dogaja na tem področju. Veliko je prispevala Evropska komisija, prav tako pa smo pregledali različne deležnike, ki jih vidite na tem diapozitivu. Sodeluje veliko različnih organizacij. Pri pregledu stanja v Evropi, ZDA in na japonskem, smo poskusili opredeliti, kaj se dogaja. Opredelili smo vsaj dva pristopa za zasebna vozila. Večina avtomobilske industrije, pa tudi drugi deležniki, uporabljajo pristop, ki ga označujemo evolucionaren pristop gre za postopno nadgrajevanje vozil in popolna avtonomna vožnja je zadnji korak. Po drugi strani pa imamo določene organizacije, ki delujejo na tem področju in imajo drugačen pristop. To smo imenovali revolucionaren pristop. Google je verjetno najbolj znan predstavnik tega pristopa te organizacije poskušajo že v samem začetku predstaviti popolnoma avtomatizirana vozila. Nižje stopnje avtomatizacije jih ne zanimajo. To je bil preprosti del naloge. Ko smo poskusili ugotoviti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, smo govorili z različnimi strokovnjaki. Preučili smo veliko materijala in skupnega razumevanja ni. Na osnovi raziskav menimo naslednje, kar zadeva avtomobile, bo v kratkem prišlo do preskoka avtomatizacije z druge na četrto raven. Bo sofisticirana avtomatizacija bo prišla čez 10 ali 20 let. Ne prečakujemo, da bo popolna avtomatizacija na trgu k malu pričakujemo, da bo na dolgi rok, čez približno 20 let, to na voljo na masovnem trgu. Čeprav so specifične možnosti uporabe takšne, da bi jih lahko uporabili že prej. Kar zadeva tovor, poznamo pojav, ki ga imenujemo platooning. Vizija je podobna. Menimo, da bo postopoma na srednji ali kratki rok prišlo do tega, da bo voznik imel vedno manj odgovornosti v vozilu in tudi tukaj pričakujemo popolno avtomatizacijo na dolgi rok. Kar zadeva urbana območja in javni prevoz, tukaj je zgodba nekoliko drugačna, kajti razvoj visoko avtomatiziranih vozil katerih uporaba je omejena na specifična okolja, je že precej napredovala. Ta specifična okolja so letališča, kampusi, razstavni prostori, namenske ceste in tako naprej. Vem, da imam časa na voljo malo in vseeno vam bom poskusila povedati, kaj vse smo preučevali. Upoštevali smo seveda varnost na cestah. Vemo, da 90 odstotkov nesreč na cesti povzročijo napake ljudi, zato lahko avtomatika tukaj veliko pripomore. Ampak zaenkrat še ni bilo dokazano, da bi avtomatizirani sistemi bili učinkovito varnejši. Zato bi potrebovali veliko strani, da bi o tem govorili. Poleg tega bo seveda možnost, da bi avtomatizirana vozila prispevala k več varnosti na cestah, odvisna od tega, kolikšna bo stopnja penetracije voznega parka. To bo seveda dolg proces. Zmanjšali bi lahko zastoje, zmanjšali bi lahko emisije, socialni stroški zastoja so visoki, ljudje bodo lahko počeli druge stvari, medtem ko bodo potovali. In to je pozitivno. Ampak morda bi lahko bil učinek na promet nasproten. In to bi seveda vplivalo tudi na okolje in izpuste toplogrednih plinov. Prednosti, ki bi jih dobili zaradi več zmogljivosti, bi lahko izgubili zaradi povečanega povpraševanja po cestnem prometu. Danes žal nimam časa, da bi spregovorila o drugih podrobnostih. Govorili smo naprimer o dostopnosti in cenovni dostopnosti, govorili smo o prilagajanju prometne infrastrukture in seveda govorili smo tudi o etiki in o sprejemanju tega v javnosti. Preostali čas pa bom izkoristila za to, da vam predstavim nekaj ključnih priporočil. Poskusili smo ugotoviti, kako bi lahko izkoristili čim več prednosti. Rekli smo, da je potrebni še več raziskav na tem področju. Oblikovati bi bilo treba sistem za deljenje znanja, ki bi hranil rezultate preizkusov in pilotov. To bi bilo zelo priporočljivo. Prav tako je treba pozornost nameniti lokalni in mestni razsežnosti. To lahko prinese veliko prednosti, pa tudi nekaj tvegan. Na ravni EU menimo, da bi morali določiti možnosti za avtoceste prihodnosti, kako se bo to kako, se bo, to, kako bo to sovpadalo z EETS, CITS in drugimi možnostmi. Potrebujemo seveda več možnosti povezovanja, kar zadeva preizkušanje. Mislim, da potrebujemo več mednarodnega sodelovanja, zato da bi čim bolj izkoristili znanje in strokovno znanje na tem področju. Kar zadeva dajanje na trg, postopen pristop je priporočen z našega vedika. Začeli bi lahko z nižjimi stopnjami avtomatizacije, ki bi jih trg lahko uporabil, potem pa bi postopoma prešli na više stopnje avtomatizacije. In v poročilu seveda navajamo tudi več evropskih direktiv, ki bi jih bilo treba spremeniti in prilagoditi v skladu s tem procesom. Zdaj bom zaključila vse te točke, naprimer so že vključene v deklaracijo iz Amsterdama, ki jo boste prav gotovo poznali. Gre za strateški dokument in upamo, da bo nekaj priporočil, ki smo jih navedli v študiji, našlo mesto v razpravi, zato da bi lahko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa še dva, potem pa vprašanja in odgovori. Naslednja predstavitev je omejena na sedem minut, o tem ste obveščeni, govorite lahko tudi v svojem jeziku, če želite. Štefan Neugebauer je naslednji, on prihaja iz Ertraka BMW. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Z veseljem bomo govorili o tem. Prihodnost prometa je drugačna. Mi lahko odprete predstavitev, lepo prosim. vidite lahko nekaj ključnih besed. Promet v prihodnosti bo bolj povezan, bolj integriran, bolj elektronski in seveda tudi bolj avtomatiziran. Danes govorimo o avtomatizaciji. Kaj pričakujemo od avtomatizirane vožnje? Vidimo lahko, da bo varnost na cestah boljša, 90 odstotkov nesreč povzročijo ljudje s svojimi napakami, v prihodnosti bodo vozila boljša pri tem. Tudi kar zadeva usmerjanje prometa in izogibanje zastojem, bolj bomo učinkoviti, privrčevali bomo pri CO2, spodbujamo lahko tudi mobilnost za vse, to bo posebej pomembno za naše starajoče se prebivalstvo, dobili bomo tudi več na področju produktivnosti in tudi na udobju, kaj te čas v vozilu bo mogoče izkoristiti za kaj drugega. Gre torej za dejanske izboljšave v prometu in kdaj bomo tako daleč. Tukaj lahko vidite različne stopnje avtomatiziranega upravljanja. Na desni je najvišja stopnja popolne avtomatizacije ne bo tako, da bo nekako z neba padel Google avtomobil, potem bodo ceste avtomatizirane v celoti. Ne, gre za različne stopnje. Mi pa smo na sredi te stopnje. Na levi strani so bolj preprosti sistemi, gre za opozarjanje na varnostno razdaljo, držanje voznega pasu in tako naprej. Mi smo sredi te stopnje zdaj. avtomatizirano vozilo bo v prihodnosti podobno človeku. Zavedati se mora okolja, potem mora predelati ali obdelati te informacije, razmisliti in ukrepati ustrezno. Zaznavanje okolja. Vozila zdaj uporabljajo veliko senzorjev. To ni prihodnost, to, kar zdaj vidite. To je aktualno vozilo, ki ga lahko kupite. In tukaj lahko vidite, koliko senzorjev ima sodobno vozilo za pomoč voznikom. To je zelo pomembna slika, zato ker lahko vidite, kako pomembno je to za dodano vrednost v Evropi, koliko industrije prispeva k temu. Tudi instituti in raziskovalci prispevajo k inteligenci. Vse podatke je treba obdelati in jih. Uh, uporabiti tako, da se naredi nekaj smiselnega iz tega. Tukaj lahko vidite, kakšne možnosti tukaj obstajajo za, za poslovanje in za inovacije v Evropi. To so sistemi, ki jih vozilo uporablja danes in jih bo tudi v prihodnosti. Kakovost avtomatizirane vožnje je vedno višja, in s tem bomo potrebovali več podatkov iz okolja. To pomeni, da bomo preko telekomunikacijskih sistemov dobili podatke v vozilu samo. To je drugo pomembno področje in druga pomembna točka. Namreč potrebujemo univerzalno pokritost z telekomunikacijskimi operaterji in možnostmi, kajti Avtomatizirana vožnja bo potekala predvsem na odprtih območjih, na avtocestah, zunaj mest in zato potrebujemo telekomunikacijske zmogljivosti, ki bodo to omogočale. Pri telekomunikacijah so najprej želeli pokriti mestna območja. No, za promet potrebujemo najprej pokritost zunanih območij. Potrebujemo tudi veliko podatkov, ki bo treba obdelati v realnem času. Vozila in komunikacija v vozilih morajo biti varna in gotova. Čisto jasno moram povedati, da je to velik izziv. Nekateri menijo, da bo vozilo prihodnosti pameten telefon z štirimi kolesi čisto jasno moram povedati ne, ne in še enkrat ne. Vozilo nikoli ne bo pametni telefon z štirimi kolesi. Tukaj gre za popolnoma drugačno varnost in popolnoma drugačno varnost je treba tudi zagotoviti. Pomislite na to, kako dolgo imate svoj pametni telefon. Dve leti? Tri leta? Pet let? Deset let? Zakaj sprašujem o desetih letih? 10 let je povprečna starost vozila v Evropi. Vozila niso 10 let na trgu, ampak 20 let. Mi moramo zagotoviti varnost za 20 let in še več. Tukaj lahko vidite razliko med eh, nami in industrijo pametnih telefonov. Zato moramo kot industrija zagotoviti, da bomo imeli varno komuniciranje v vozilu. Ne moremo vsakemu omogočiti, da govori z vozilom, z jasnimi strukturami, ki bodo varme. Preko platform moramo zagotoviti, kdo bo govoril z vozili. Vendar komunikacija v vozilih bo seveda morala biti ustrezno zasnovana in tudi ustrezno zaščitena. Potem pa potrebujemo tudi privilegirano komunikacijo, če obstaja nevarnost, potem obstaja, mora obstaja možnost, da se ne mudoma pošljajo informacije in podatki. Vse skupaj se zdaj dogaja v okolju, ko nastopajo novi igravci na mednarodnem področju. Vidite, lahko kdo vse mora sodelovati. Samo pri avtonomni vožnji potrebujemo avtomobilske proizvajalce, dobavitelje, potrebujemo pa seveda tudi družbo, ki je pripravljena to sprejeti. Tudi zakonodaja je potrebna in tudi parlamenti morajo sodelovati pri tem. Vsak ima tukaj pomemben prispevek. Jasno pa je, da potrebujemo tudi ja, dobra pravila za izmenjavo podatkov. To je tisto področje, kjer nastopajo novi igravci naprimer ameriški koncerni, Google, Apple in drugi, ti so zelo izkušeni na področju obdelave velikih količin podatkov, imajo pa tudi veliko denarja. Te, ta, ta podjetja imajo veliko več denarja kot evropska avtomobilska industrija. Če povzamem, Avtomatizirana vožnja ponuja velike možnosti za Evropo, za zaposlovanje, za napredek družbe, za varnost in za okoljsko prijaznost. Veliko imamo izzivov, potrebujemo pa zelo dober program naložb in raziskav, zato bom, da bomo še naprej v ospredju. Kot tehnološka platforma se seveda s tem ukvarjamo. Lani smo objavili prvi načrt za automatizirano vožnjo in vedno znova ga seveda tudi posodabljamo. Hvala lepa. Hvala gospod Neugebauer. Zdaj pa Beat Müller, Car Postal Swiss, Public Transport Operator. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik in dobrano sem. Vesel sem, da lahko predstavim naše izkušnje iz, iz našega dela. Nekaj besed o našem podjetju, mogoče ne poznate vsi. Imamo več kot sto let izkušenj z javnim prometom. Že na švicarskih gorskih prelazih smo um, uvedli javni promet, javne avtobuse za potniški promet. Aktivni smo v Švici, pa tudi v Franciji in v Lihtenštajnu in ponujamo kombinirane mobilnostne storitve, kot je izposoja koles ali deljenje koles in tako naprej. Naše izkušnje s samovozečimi avtomobili so predstavljene tukaj. Imamo dva devetsedežna avtomobila v kraju Sion, zato temu rečemo Sionska avtomobila izkušnja. To so, to so majhna vozila, ki so v celoti avtonomna in uporabljala se bodo na ulicah od junija letos. In v Švici bomo v tem majhnem kraju tako organizirali potniški promet. Lahko ga uporabljajo vsi, tako podobno kot avtobuse na postajališčih. Obstajala pa bo tudi aplikacija na zahtevo, se pravi, lahko na željo pokličete ta šatel. Potek prometa bo omejen le na nekaj ulic v Sionu, običajne ulice s prometom, z avtomobili in tudi na tlakovanih površinah in avtobus oziroma šatal bo šel, bo vozil tudi na grajski hrib. Lahko se odziva na povpraševanje na različnih vnaprej določenih poteh oziroma v predhodno določenem območju. Sodelujemo z univerzo, sodelujemo z Univerzo v Lozani predvsem, z akademskimi inštituti. In tako imamo vozilo francoskega novo ustanovljenega podjetja Navija z nadzornim pro programsko opremo. Skupaj z podjetjem iz Lozane, Best Mile. in skupaj upravljamo s tem pilotnim projektom. Zakaj to počnemo? No, menimo, da ta avtonomna vozila in ta, ti majhni šatli ali kombiji lahko predstavljajo dodano vrednost našemu javnemu potniškemu prometu. In to dobrodošel dodatek tudi našim ostalim prevoznim storitvam v središču mesta, lahko prispeva k boljšemu turizmu in pomaga tramvajem. Na voljo bo tudi aplikacija za tiste, ki bodo šli naprimer po nakupih in lahko uporabijo ta šatel na kratke razdalje, zato da jim ni treba nositi nakupovalnih vrečk. V naslednjih dveh letih bomo imeli testno fazo. In kasneje bo to vodilo do dejanske rabe in uporabe v javnem potniškem prometu, ki ga bomo na ta način izboljšali. Imamo vizijo prihodnjega prometa in govorim iz izkušenj. Menimo namreč in verjamemo, da samo vozeči avtomobili lahko predstavljajo dodatek našim javnim potniškim storitvam. Upamo, da bomo videli ne več samovozečih vozil, ampak tudi voznike brez avtomobilov. Saj je veliko število avtomobilov nekaj, kar vodi do vedno večjega prometa, do zamud, do zastojev v mestnih središčih. Na ta način bi bila uporaba te tehnologije veliko bolj privlačna za vse. Zato toliko vlagamo v preskušanje teh novih pilotnih proizvodov. Hvala lepa za te tri zanimive predstavitve. Zdaj pa vem, van nekam. Eh, Hvala, gospod predsednik. Lahko govorim nizozemsko? Da. No, najprej imam logistično vprašanje. Tukaj imamo zdaj tri poročila pred nami. Ali bomo prijeli tudi četrto poročilo, poročilo, ki ga je predstavil gospa, ki ga je predstavila gospod Frizoni. In kot drugo, Vprašanje za gospoda Nojge Bavarja. Glede ravni od 1 do 5. Rekli ste, da smo nekje na sredini. Gospod Kramar in sam sva prejšnji teden prisustovala sestanku sveta v Amsterdamu. In tam smo rekli, da smo na koncu ravni 2. Vi pa pravite, da smo na sredini. To pa je precejšnja razlika. Potem pa je tu še vprašanje, ali bomo sploh kdaj dosegli raven 5 in če ja, kdaj? Vprašanje za gospoda Millerja. Poznam Sion, bil sem tam, bil sem v bregu, v vispu, na počitnicah, to je zelo mirno mestece z lepimi cerkvami, in okolico. Zanima me, ali obstaja interakcija in ozaveščanje otrok, pešcev, zato da se preskusijo ti avtobusi. Zakaj tega ne uvedete v Ženevi ali v Bernu, naprimer? Hvala lepa, zdaj pa sva Hertog, gospod Hertog. Um, hvala lepa, hvala za študijo in hvala za predstavitve. Automatizirana vožnja je eden mojih hobijev. Mislim, da je to nekaj zelo zanimivega in s tem se bomo ukvarjali v naslednjih letih in naslednjih desetletjih, tudi na politični ravni. Vrniti se želim na to, kaj pričakujem od komisije. Še enkrat želim pohvaliti naslednje. Mislim, da se ne motim, če upam, da bo v okviru programa Obzore 2020 na voljo 100 milijonov evrov iz tega programa, torej za področje avtomatiziranega cestnega prometa. Mislim, da je to dobro. Seveda pa se ne smemo veseliti preveč in prehitro, kajti po mojem so američani na mizo dali 4 milijarde evrov. Vidimo lahko torej, o kakšnih količinah denarja govorimo, vseeno pa mislim, da je dobro, da sploh imamo kaj. Poleg tega pa menim, da evropska politika zaostaja. Mislim, da bi morali narediti veliko napredka in razmisliti bi morali o tem, ali ne bi razmislili poseben instrument za spodbujanje digitalizacije prometa. Evropsko komisijo in tudi države članice pozivam, da bi imeli jasen pravni okvir, ki bo vsa ta odprta vprašanja obravnaval. Varstvo podatkov, varnost, kibernetska varnost in tako naprej. Zagotoviti pa je treba tudi dovolj finančnih sredstev. Gospod Neugebauer in gospod Müller sta tukaj, zato bi vprašal nekaj tehničnega. Vedno znova se pojavlja vprašanje, Dobro. Če telefon ni več za volanom, tako rekoč, kaj se bo zgodilo, če pride do nesreče. Tehnično, kaj se bo zgodilo? Že danes lahko ugotovimo, da obstajajo različni sistemi z radarji, kamerami in asistenti, Vprašanje je, koliko so ti sistemi zanesljivi in če bo situacija nujna ali bo obstajala možnost, da voznik prevzame nadzor nad vozilom. Nekateri pravijo, da bi morali imeti volano v vozilu, nekateri pravijo, da ga ne bi smeli imeti in tako naprej. To so vprašanja, ki me zanimajo. In še zadnje vprašanje v zvezi s tem kako mogoče je, da bi se pojavil niz napak. Če bi, naprimer, več milijonov avtomobilov bilo opremljenih z nekim sistemom, ki ima napako, potem bo težko organizirati odpoklic, kajti to vključuje veliko tveganj. Hvala, Dominik Rike. Ja, Hvala, gospod predsednik. No, omenjeni so bili problemi, ki so povezani tudi z razvojem teh kapacitet eh, in torej s kategorijami od B3 do 5. Moram pa povedati tudi naslednje presenečen sem nad časom, ki bo potreben za dosego kategorije 5, eh, torej še kakšnih 20 let naj bi bilo potrebno za to ampak če pogledam, kaj se je eh, že zgodilo od začetka koncepta, od razvoja koncepta do zdaj, eh, vidimo, da je bil napredek občuten. Zakaj je potem treba čakati toliko časa za naslednje stopne ali gre za razvoj samih vozil ali pa zato, ker eh, menimo, da bo infrastruktura zahtevala bolj kompleksen tehnološki razvoj ali pa gre mogoče za varnostna vprašanja. Druga stvar pa je, ali obstaja tudi problem v zvezi z investicijami v infrastrukturo. Ali bodo potrebne bistvene investicije v infrastrukturo. In s tem povezano naslednje vprašanje, ali po vašem mnenju razvoj tovrstnih avtonomnih eh, vozil, ali bi to morali zagovarjati predvsem za mesta. V mestih gre za določene eh, stalne poti ali pa bi morali to razvijati predvsem na glavnih oseh. V mestih gre za kompleksne eh, prometne tokove, kjer so vključeni tudi pešci in tako naprej. In zanima me, ali bo eh, ta promet urejen tudi na uh, srednje in dolge proge, uh, za katero vrsto prometa bi si morali bolj prizadevati? Ali bo po vašem mnenju eh, tako vozilo učinkovito tako znotraj mest, kot tudi na poteh med mesti? Hvala. Kar ima deli. Kar ima deli, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Mm. To je tema, eh, nad katero sem zelo navdušena. Sem poročevalka za urbano mobilnost. Zdaj smo v 21. stoletju in eh, zdaj eh, govorimo o pravicah robotov. Torej, izumili smo pravico robotov. In zanima me najprej strošek, koliko bo stalo takšno avtonomno vozilo. Ali imate kakšne uh, ocene? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je uh, povezano z vprašanjem gospoda Dominikija eh, Rikija. Z njim se strinjam, imamo že neodvisna vozila, ki bodo vozila po cestah v desetih letih. Kakšna pa bo odgovornost v primeru nesreče? Kdo bo nosil odgovornost? Če ne bo več voznika, kdo bo potem to? Ali bo to uh, Eh, proizvajalec ali akter, ki z vozilom upravlja prek interneta, mi kot so zakonodajalci moramo obravnavati ta vprašanja. Kdo bo torej odgovoren ali imate kakšna predvidevanja oziroma napovedi v zvezi s tem? Eh, priča smo bili Volkswagenovemu škandalu in kaj so nam rekli? Veliko proizvajalcev ni spoštovalo evropskih pravil. To nam je bilo rečeno kaznovani pa so bili državljani in vprašanje Volkswagna bo postavilo pod vprašaj tudi vozila jutrišnjega dne. Kdo bo izvajal homologizacijo teh vozil? Kako bo ta potekala? Kdo bo dal certifikate oziroma odobritve za to, da ta vozila gredo na ceste? ali bomo potrebovali neodvisno Evropsko agencijo za ta prihodna vozila. To je tisto vprašanje, ki vam ga želim zastaviti. Veliko ste govorili tudi o podnebju. Sama kot poročevalka za urbano mobilnost lahko rečem, da ta vozila ne bodo nadomestila današnjih vozil, samo eh, dodatno bodo eh, ob njih na cestah, tako da to na podnebje ne bo bistveno vplivalo. Eh, vi ste govorili o avtobusu eh, za prihodnost. Potrebujemo torej takšna eh, javna prometna sredstva. Kakšna pa bodo eh, osebna vozila, ali bodo električna, ali bodo vozila na dizel, ali ste odkrili tudi že novo gorivo za prihodnost? Eh, vsa ta vprašanja imam, eh, gospod predsednik. Eh, bom pa hitra, ker vem, da se bodo oglasili še drugi. No, še dve vprašanje bi postavila. Varstvo podatkov, o tem nismo slišali veliko, ali ste se ukvarjali s tem? Mislim, da bo s tem povezanega še veliko dela. Pa še gospod Dominik Rike, povezana vozila bodo obstajala, ampak ni še posvetovan z mesti, z občinami. Potrebovali bomo namreč nov kodeks za uh, ravnanje na cestah in pa tudi uh, nove urbane načrte. Kako boste uredili vse to? Hvala. Hvala lepa, zdaj pa Lundgren. Boga. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama misel na samo vzeče avtomobile ob sami misli mi postane slabo sam rad vozim in ni mi všeč ideja, da se bo stroj odločil namesto mene, kako, namesto mene, kako naj vozim. Oziroma, kako naj vozi. Če samo primerjamo, če sedimo doma za računalnikom, kaj se zgodi, če računalnik ne dela, treba ga je ugasniti, ponovno prižgati. In jaz nočem biti v avtomobilu, če do tega pride. Če avtomobil tako se sesuje kot računalnik v narekovajih. Zato, da bo ta projekt stroškovno učinkovit, je treba ljudem to predstaviti. In jaz menim, da ta rešitev ne bo sprijeta, da ljudje tega ne bodo kupovali. Ljudje se ne bodo odločali za nakup teh avtomobilov tisti, ki želimo še naprej voziti, moramo imeti to možnost tudi v prihodnje. Ne sme biti to usiljeno ljudem. Zagotoviti je treba svobodno odločitev. No, pa nekaj vprašanj glede zavarovanja. Kdo bo plačal za škodo v primeru nesreče vseeno? Ali boste prisilili ljudi, da bodo to sprijeli? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, meine Frage geht in. Naslednje, gospod Koch, hvala. Sam imam podobno vprašanje. Tehnika me navdušuje. Navdušen sem že nad to tehniko, ki jo imamo, ampak če govorim za državljani, vidim, da državljani to že zdaj zavračajo. Bojijo se, da bi bili žrtve hekerjev ali pa, da tehnika ne bi dobro delovala. Kaj pa dejavnik zabave pri vožnji? Vi ste ja, predstavnik BMW-ja in veliko reklamirate prav ta vidik užitka pri vožnji. Izabela de Monte. Grazie, tiko su. Hvala lepa, gospod predsednik. Na samem začetku naj tudi jaz rečem, da me je strah teh samovozečih avtomobilov. Sčasoma bo verjetno teh pomislekov manj, podobno kot pri večini letov, tudi letala letijo veliko krat na avtopilot in danes se tega nihče več ne boji. Nekaj tehničnih pomislekov. Ta tehnologija zahteva nove vrste tehnologij, neke vrste prejemnike, receptorje, povezljivost. Večina evropskega ozemlja še vedno ni pokrita s širokopasovnimi storitvami. Gre bolj za vprašanje časa, kdaj bo na voljo ustrezna infrastruktura. Mislim, da je tu še kar nekaj sivega območja, vsi si predstavljamo da je treba upoštevati podnebne razmere, na, navade pri vožnji, pri subjektivnih ocenah, ki lahko vodijo do napak. Povezljivost, značilnosti voznikov, ovire, vse to je treba upoštevati. Menim, da bodo potrošniki zaradi tega prestrašeni, ko se bodo odločali za nakup tovrstnega avtomobila. Priložnosti so seveda ogromne, veliko ljudi je lahko bolj, postane lahko bolj avtonomnih pri uporabi teh vozil. Ampak kakšni bodo s tem povezani stroški? Veliko časa, veliko let, 20 let smo porabili za to, da so zdaj električni avtomobili bolj prisotni na naših cestah. Mogoče bo šlo pri nadaljnih storitvih bolj za nakup storitev, kot za nakup avtomobila. Je to tista prava prihodnost? Vredno to ne bodo tradicionalna vozila, kot si jih predstavljamo danes, ampak bodo to osebni avtomobili, verjetno samo za enega človeka, ki bi se prilagajali njegovim potrebam. Hvala lepa, ne pa Andro Deli. Gospod Sepe, uh, gozabo uh, Kid. Hvala lepa. Gamiot, až šel od banke. Želim se hitro oglasiti, časa ni veliko. Gospod Nogebauer, govorite o povezanih vezi, vozilih to je faza v razvoju vozil. Zanima me naslednje. Različni avtomobilski proizvajalci uporabljajo različne sisteme. So ti sistemi združljivi, jih bo mogoče medsebojno uporabljati, govorimo o pametnih telefonih in o računalnikih. Zanima me, da ali bodo obstajali spori, kot so med Windows in Androidom, na primer. Kako se bo to poznalo na inovacijah v Evropi? Še posebej, kako se bo to poznalo proizvajalcem avtomobilov. Poznamo primer Nokia. Nokia je bila nekaj časa vodilna na trgu imeli so odličen položaj na trgu, potem pa so se pojavili drugi izdelki, inovacije iz drugih držav, z drugih kontinentov in prevzeli so trg. Zanima me, kako bo to videti z evropskim trgom. Se bodo evropski avtomobilski proizvajalci lahko branili in še nekaj. Kolegice in kolegi so govorili o odgovornosti. Zanima me, kdo je odgovoren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 Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste organizirali to javno predstavitev. E, nisem sicer članica tega odbora, ampak sodelujem v odboru za pravne zadeve in vodim tudi delovno skupino o e, pravnih in etičnih posledicah robotike. In zato se seveda zanimam za avtonomna vozila, kajti na nje lahko tudi gledamo kot na neke vrste robote. In mi razpravljamo tudi o vprašanjih zavarovanja, odgovornosti in podobno. Imamo uh, zakonodajno poročilo na lastno pobudo, ki bo predstavljeno konec maja. In mislim, da bo vaš odbor tudi lahko prispeval k temu poročilu, ko bo to na voljo. Imam pa zelo konkretno vprašanje. Rada bi se navezala tudi na vsa prejšnja vprašanja, ampak moje konkretno vprašanje za gospoda Millerja je naslednje. Ta izkušnja iz Siona, eh, vidim, da je veliki izziv za informatiko, za komunikacije, za izmenjavo podatkov. Zanima pa me, ali je mesto Sion eh, moralo poskrbeti za posebno infrastrukturo zato, da je zagotovljena varnost teh avtobusov brez voznika. E, ti avtobusi ne smejo voziti po vseh cestah, če sem prav razumela, ali e, je tako pač bolje za mesto ali pa na tistih mestih ni ustrezne infrastrukture. Hvala, ne zahvaljujem se vam samo za to, da ste se oglasili, ampak da ste sploh tukaj. Lepo je videti, da naše teme zanimajo še koga drugega. Če boste prišli, ste dobrodošli, prav gotovo bomo ostali v stiku, dobrodošli in sodelovali bomo še naprej. Zdaj, zdaj pa Žorž Bach. Hvala, gospod predsednik. Luksemburžani in luksemburška kolegica se seveda zanimajo za vse. Predsednik pravi, da je Luksemburg velika država številni kolegice in kolegi so že zastavili vprašanja, kar zadeva odgovornost, kar zadeva pravno odgovornost. Meni se zdi to zapleteno. Pri tehničnih napakah poznamo odpoklice in s tem je povezanega zelo veliko, težko industrija potem popravi svoj ugled in tako naprej. Zanima me, ali lahko ta vprašanja še pojasnite, drugo vprašanje pa zadeva prožnost. Tesni promet, vozili, vozila in tovrnjaki imajo prednost, da so prožni glede na železnico, naprimer tramvaj in podobno. Mislim, da bi si lahko tukaj predstavljal, da bi na osnovi tehničnih napredkov, izgubili veliko prožnosti na tem področju. Ali to drži? Se s tem strinjate? Si tega želimo? Kaj menite o tem? Na vse zadnje je prožnost res velika. Tretje vprašanje pa je podobno vprašanju gospoda Koha in gospoda Delija. Namreč gre za pomisleke državljanov v zvezi z tehničnimi napakami in hekerji. Gospa Deli pa je omenjala evropsko sodelovanje. Zanima me, ali si lahko predstavljate naslednje. Čutimo že, da vsak velik proizvajalec avtomobilov raziskuje po svoje, da sodelovanje ne deluje tako, kot bi bilo treba. Zanima me, ali si lahko predstavljate, da bi evropska avtomobilska industrija šla v smeri Airbusa in da bi pripravili evropski model z temi avtonomnimi sistemi. Hvala. Hvala, zdaj pa še jaz. Potem pa odgovori. Avtomatizirana vozila, to ni nič novega. Prihajam iz Berlina, to sem že omenil. Pred 30 leti smo imeli avtomatiziran metro, to je bila četrta linija, nihče ni sedel tam v vozilu. Ampak niso pustili ljudje, da bi ta vozila vozila sama, zato je potem tam sedel voznik, čeprav ni počel nič. V Lilu metro je prav tako vozil sami, to ni nič novega. Novo pa je, da je to avtomobil. Mi smo pa govorili o avtomatiziranih vozilih dobro. Mislim, da je najboljši stavek ta, da želimo iti od avtomobilov brez voznikov do voznikov brez avtomobilov. Avto je star, pravite, 10 let v povprečju. Ampak avto se uporablja samo eno uro na dan, 23 ur na dan pa stoji. Če bi to realizirali, da bi imeli voznike brez, voznike brez avtomobilov, potem bi imeli manj avtomobilov. Za avtomobilsko industrijo je to nevarno. Spomnim se, ko smo imeli konferenco Velo City v Minihnu, župan Minhna je v angleščini dejal BMW, to pomeni v angleščini kolesarjenje, metro in hoja. To se mi je zdelo zanimivo, no to je prihodnost. Če bomo imeli manj avtomobilov, potem bo morala avtomobilska industrija razmisliti o tem, kako bi preživeli, kako boste rešili delovna mesta. No, tudi rešitev že obstaja. Daimler Benz je 25 leti gradil še marsikaj drugega, vlake, kolesa in tako naprej. Zanima me naslednje. Če bomo dobili avtomatizirana vozila tudi v javnem prometu, naprimer v Švici to že poznajo, kako smo videli. Zanima me, ali menite, da bi bilo treba, da tudi avtomobilska industrija spremeni svoj pristop, da bi imeli avtomatizirane vlake, avtomatizirane metroje, avtomatizirane tovrnjake, zato da bi rešili delovna mesta. Je to perspektiva ali je to samo fantazija? Zdaj pa imate možnost da odgovorite na vprašanje. Gospod Frison, izvolite. Thank you. Yeah. Hvala lepa. Ja, veliko različnih zamisli in predlogov je bilo predstavljenih, ki jih je treba preučiti. Odgovorila bom na nekaj vprašanj, potem pa predala besedo še drugim strokovnjakom na tem področju. Naša vizija je, da bi ta sistem pripomogel k vzdrževanju novega vzorca mobilnosti. Gospa Demonte je tudi danes povedala, da ti sistemi lahko predstavljajo velik potencial, če govorimo o ljudeh in o novem sistemu, pri katerem ne gre za lastništvo avtomobila, ampak gre za deljenje prevozov za skupne prevoze. Če gremo v to smer, bi lahko prišlo do velikih izboljšav na ravni mest. Če, če pa grejo stvari v nasprotno smer, lahko to predstavlja tveganja. Osredotočili smo se na mesta. Ampak ti sistemi lahko pripomorejo k izboljšavam tudi na avtocestah, ne le v mestih. In ti sistemi lahko iz, pomagajo izboljšati varnost, se vas lahko ohranijo na določenem voznem pasu, če vas slučajno kaj zmoti. In ne govorimo samo o nekem konkretnem okolju, ampak v našem poročilu piše, da bomo to lahko uporabljali na veliko različnih načinov. Polna avtomatizacija se pričakuje šele na dolgi rok. Zakaj? Iz več razlogov. Ne na zadnje, iz varnostnih razlogov, kajti tudi preskušanje teh orodi mora biti prilagojeno. Sedanji preskusi niso namenjeni preučevanju varnosti teh orodi, niti v ZDA. Če ste spremljali, kaj se je dogajalo z Google Car, z vozilom Google, so ugotovili, da lahko imamo samo vozeč avtomobil, stroj, torej motor je priznan kot voznik, ampak zaenkrat, če nimamo preizkusa za ugotavljanje varnostne uspešnosti tega vozila. S tem se moramo še ukvarjati. Kar zadeva zavarovanje, smo glede tega manj zaskrbljeni kot pri drugih vidikih. Obstoječi zakonodajni okvir namreč že obravnava to vprašanje. Menimo namreč, da bomo šli bolj v smeri sistema, kjer bo pomembnejša odgovornost za proizvod. Tisti, ki pripravljajo zakonodajo, pa morajo bolj podrobno si pogledati ta proces, ta sistem, saj se bodo stvari spremenile. Tudi zavarovalniška industrija, zavarovalničari, s katerimi smo se pogovarjali, so se spraševali, ali bodo imeli velike izgube zaradi samovozečih avtomobilov, ampak menijo, da ne. Sistem se bo pomaknil bolj v smer odgovornosti za proizvode. Seveda je dvig, treba dvigniti raven ozaveščenosti javnosti glede samovozečih avtomobilov in te nove tehnologije. Ljudje so skeptični glede nje in potrošniki in bodo tisti, ki bodo vozili oziroma uporabljali ta vozila. Ali naj te vidike preučijo neodvisne agencije? No, v poročilu smo jasno navedli, da potrebujemo globalno mednarodno institucijo, ki bi jo obravnavala. Komisija Združenih narodov za Evropo je lahko tisto pravo mesto oziroma platforma za razpravo o tem. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Nagavaur. Izvolite. Hvala lepa. Tudi sam želim zelo veliko povedati, ampak opredelil se bom na tehnične odgovore. Najprej kar zadeva vprašanje gospoda Van de Kampa in gospoda Rikeja, vprašala sta nekaj v zvezi z časom in pri kateri stopni smo na četrti strani predstavitve Ertrega, lahko to vidite. Trenutno smo pri drugi stopni. To so vozila, ki jih lahko kupite. Smo na meji k tretji stopni. Smo na sredi tega procesa zakaj to tako dolgo traja. Prvič, v preteklosti ni bilo tehničnih možnosti, da bi to storili, kajti ni bilo mogoče zagotoviti dovolj računske moči v računalnikih. Počasi se uvajajo sistemi asistence za voznike. Vsi poznate uvedbo sistema proti blokiranju koles, to je sistem za pomoč vozniku in gre za proces, ki se nadaljuje. Kje se bo to nadaljevalo? Zunaj mest bomo dobili avtomatizirano vožnjo, zato ker je to tehnično lažje izvedljivo. Vožnja na avtocesi je tehnično gledano relativno preprosta. V mestu z veliko prečnega prometa, veliko pešcev potniškimi oziroma avtobusnimi postavami in tako naprej je zadeva bolj zapletena. Najprej bomo to dobili zunaj mest, možnost avtomatizirane vožnje, zato potrebujemo telekomunikacijsko infrastrukturo, potem pa bo to počasi preneseno v mesta. Gospod Ertuk in gospod Bach govorila sta o nesrečah. Avtomatizirana vozila bodo lahko ponujala veliko več varnosti kot zdaj, ampak stotstotne varnosti ni. Še naprej bo prišhajalo do nesreč, ki jih ne bodo mogla preprečiti avtomatizirana vozila. Ne bojimo se tehničnih napak. Ti sistemi nadzorujejo sami sebe, če pride do napake, se izklopijo in tako naprave ni. Naprimer, Pri senzorjih oddaljenosti je tako, da če je senzor zasnežen, se izklopi in vam seveda poda tudi opozorilo. Prav gotovo bo prišlo do situacij, kjer vozilo z vsemi senzori ne bo moglo preprečiti nesreče, ker je to pač neprepečljivo. In tukaj moramo sprejeti ustrezno odločitev in tukaj potrebujemo pomoč Evropskega parlamenta. ne bomo imeli razprave o tem, kdo je žrtev. Senzori tega ne bodo ločevali. Tehnično bomo storili, kar bo mogoče. Če bo mogoče, se bomo nesreče izognili, zavili bomo stran, kolikor bo pač mogoče. Če to ne bo šlo, bo treba čim več energije oduzeti vozilu, torej zaviranje preostanek pa je nesreča. To bo tehnološka rešitev in zato tukaj potrebujemo podporo zakonodajalca, potrebujemo tehnične postopke in postopke preverjanja, ki so spremljivi, zato da bo jasno, da je tehnika taka in da so takšni sistemi dobri. In še enkrat, vozila bodo veliko varnejša od teh, ki jih imamo trenutno, ampak tveganje bo seveda še vedno ostalo. Potem pa še gospod Lundgren. Rekli ste, da uživate ob vožnji in da si tega želite še naprej. Žal vas moram nekoliko razočarati, če ste v zadnjih desetih letih kupili vozilo, je tudi vaš avto naphan z sodobno opremo in vaše vozilo ima zdaj več tehnoloških igračk, kot jih je imela na voljo NASA, ko so šli prvič na Luno. Trenutno je standard drugačen in uh, mislim, da prav zato avto ni telefon za štirimi kolesi. Užitek ob vožnji, to ste omenjali vi, avtomatizirani sistemi vožnje so vedno možnost, menimo, da. Vzniki tega dolgo ne bodo zagovarjali, ampak v specialnih okoliščinah bo to mogoče, če bo voznik to želel, seveda pa bo vedno obstajala možnost, da bo voznik posegel mest, če bo to potrebno. Gospod Deli, omenjali ste izmenjavo podatkov tehnično, imamo že sedaj izmenjavo podatkov, to dobro deluje, to ne bo problem. Problem bo nekaj drugega in sicer politična raven kdo si bo podatke izmenjal, s kom. In jasno moramo ločevati in vedeti, o katerih podatkih govorimo. Naprimer, eno so varnostni podatki, ki jih je treba posredovati vsem v okolici, ne mudoma. Po drugi strani pa obstajajo zelo zasebni podatki, ki niso namenjeni nikomor in te podatke bi bilo treba izmenjavati na anonimizirani ravni. Obstajajo pa tudi podatki, ki bi si jih lahko izmenjavali za naprimer spletne storitve, če bo voznik temu podal soglasje. Videti moramo, o kakšnih in katerih podatkih govorimo in zato bomo potrebovali tudi jasna pravila, katere podatke si je mogoče izmenjati, katerih ne in katere samo občasno. In na koncu še gospod Bach, govorili ste o enotnih voznih modelih, naprimer kot Airbus. Evropska avtomobilska industrija je ponosna na to, da že več let obstaja v stanju konkurence, zato si konkurence tudi želimo. Na koncu želimo imeti različna podjetja, ki bodo konkurirala med dobavitelji, deležniki in tako naprej. Sodelujemo pa, kjer je to smiselno in sicer v predkonkurenčnem, pred, predkonkurenčni fazi in AirTrack je prav primer tega, zato ker želimo osredotočiti svoje raziskovalne napore, zato da vidimo, kaj bi lahko skupni pristop prinesel. Torej, sodelujemo v osnovi, pri določenih osnovnih pogledih, želimo pa se seveda tudi konkurence, zato da smo konkurenčni. Gospod Kramer, modeli deljenja ali skupne rabe avtomobilov. Avtomobilska industrija to podpira. Tudi v načrtu L-Track smo govorili o skupni rabi avtomobilov. To tehnologijo bi lahko že zdaj uporabili, to zmanjšuje izpuste, zmanjšuje sestoje in tako naprej. To podpiramo. Mislim pa, da s tem ne bi zmanjšali prodaje vozil. Ta vozila se uporabljajo potem še več in zaradi tega mislim, da ne bi prišlo do razpada ali upada avtomobilske industrije. To je vse. Hvala lepa hvala, v Bremnu en avto bo v sistemu skupne rabe nadomesti deset drugih avtomobilov. Dobro, zdaj pa gospod Müller, izvolite. Um. Ja, hvala lepa. Mogoče najprej glede Siona, gospod Vanekamp. Seveda želeli smo začeli, začeti s pilotnim projektom v manjšem mestecu, se je lažje združiti ljudi manj ljudi je treba prepričati. Glavna ovira namreč dan danes ni tehnične narave, ampak da prepričamo ljudi in da dobimo dovoljenje za uporabo. Mogoče v Švici nekoliko lažje kot drugje. Zato je svetovni pilotni projekt avtomatiziranih um, vozil na globalni ravni prav v Švici če boste šli zdaj s tem vozilom, če boste hoteli ti v Berlin, ne bo šlo. Ampak okrog mesta pa se lahko vozite z njim. V Sionu smo s tem začeli, zato ker menimo, da visoko učinkovitih avtobusov, vlakov in metrojev ne bomo nadomestili s tem. Ampak gre za nadomestilo ali dodatek manjšim transportnim in prometnim sistemom. Še nekaj v zvezi z varnostnim vprašanjem. Vem, da sem bil nekoliko hiter pri predstavitvi tehničnih vidikov. Naš šatel nima sedeža za voznika, nima voznika, nima krmila, nima zavor. Samo en gumb ima in sicer gumb za stop lahko rečete, da je to precej nevarno, ampak kot je povedal kolega, je eden od odličnih načinov, da se zniža nevarnost, znižanje hitrosti. Naš šatal vozi le z 20 km na uro, kar je za promet po mestih čisto dovolj. Tehnično gledano um, bi šel lahko hitreje, ampak zač... namenoma smo začeli s počasnejšo vožnjo, kar znižuje problem v precejšnji meri. Gospodu Rikeju bom odgovoril v francoščini. Eh, Kaj ti delamo tudi na francoski strani in to je moja druga uh, domovina. Časovnica, strinjam se uh, z vami. Uh, pred kakšnim letom ali dvema, bi rekel tudi sam, da bo treba počakati še 20 let, ampak zdaj nisem več tako prepričan, kaj ti ta vozila že obstajajo. E, v, za aplikacijo javni prevoz to že obstaja. E, imamo operaterja, ki e, nadzoruje e, cestni načrt, načrt vožne. Glavna ovira, zakaj to ne gre hitreje, pa je zakonodaja torej dovoljenja. Eh, v Švici čakamo na homologizacijo cestnega urada. Eh, torej ta homologizacija mora biti še opravljena. Eh, sicer pa se je treba prilagoditi zakonodajam in prilagoditi tudi samo zakonodajo. Poleg tega imamo tudi problem z odgovornostjo. Eh, danes smo odgovorni za svoja vozila, to je jasno. In imamo tudi navado, da potnikom zagotovimo varnost. Če pa se zgodi kaj eh, slabega, potem za to prevzamemo odgovornost. Tukaj pa so stvari urejene skoraj tako kot eh, v običajnem vozilu, kakih ducat kamer je tam nameščenih, tako da bo takoj jasno videti, ali je za napako krivo vozilo ali kaj drugega. Mislim, da to ni tista glavna ovira, ampak eh, je glavna ovira za hitrejše izvajanje zakonodaja. Potem pa še infrastruktura. Eh, v nasprotju s prejšnjimi izkušnjami, ki so bile precej drage, takrat smo govorili o vodenih vozilih na avtocesti, pa smo zdaj v avtonomni tehnologiji, na področju avtonomne tehnologije. Zato ne potrebujemo nobene infrastrukture. Edina infrastruktura na cestah eh, so obvestila, torej paneli z obvestili in eh, z aplikacijami. Če imate na smartfonu eh, aplikacijo, potem boste to lahko uporabljali. No, tudi stroški niso zelo visoki, To so vozila, ki so nova, serija je majhna, so električna vozila, dokaj standardna, eh, opremljena pa so z vso upravljalno opremo. Eh, vendar to vseeno ni tako drago, veliko ceneje je, če tako vozilo služi za prevoz večjih potnikov, kot pa da gre za osebno vozilo ene same osebe. Zato smo se mi tega najprej lotili v javnem prometu. Zdaj pa še eh, sprejemanje strani javnosti. V eh, naših vozilih že prevažamo potnike. Ne eh, vozimo ni voznikov v teh avtobusih, ampak eh, stvari so dobro organizirane in dobro potekajo prav tako kot naprimer v avtonomnih metrojih in tako naprej. Odzivi so zaenkrat zelo pozitivni in to nas veseli. Kako razložiti delovanje? Na začetku eh, je vedno tam prisotna oseba, ki stvari razloži, vendar pa ne prevzame nadzora, kaj ti v vozilu ni ne volana, ni, ne zavor. Eh, tudi eh, novinari so bili prisotni v teh vozilih, sodelovali so pri testih, bili so prisotni na vožnjah in eh, torej vse je dobro potekalo, tako da smo zelo optimistični, kar se tiče sprejemanja te tehnologije. Hvala. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. S tem je prve razprave konec zelo je bilo zanimivo, zdaj pa še drugi del. Lepo prosim, da se nam pridružite zgoraj. I think we can continue. Mislim, da lahko nadaljujemo. Please take a seat. Prosim, če se lahko usedete. Zdaj pa drugi del, gre za inteligentne prometne sisteme. Prvi je profesor Erik Sampson iz Univerze v Newcastle. Izvolite. Thank you, chairman. Hvala, gospod predsednik. Verjetno obstaja tveganje, da vam bom povedal marsikaj, kar že ve, veste. Promet je zapletena zadeva in deležni smo kar veliko pritiskov, da moramo zagotavljati nove in nove stvari, saj se prometna situacija zelo spreminja. Imamo na voljo orodja in želimo tudi povečati dobavo. Inteligentni transportni sistemi ali ITS izhajajo iz razvoja več let. Jaz sem tu navedel samo megatrende. IDS je to omogočil, pa tudi izkoristil, imel koristi od tega. Naj se navežem na nekaj od teh trendov. Pametni telefoni, računalniki in vozila. Zdaj vsi postajajo naprave za zbiranje podatkov. Vse to preoblikuje prometni trg. Premikamo se od lastništva do zagotavljanja storitev. Te tri stvari omogočajo nove zmogljivosti, nove procese, kot je mobilnost, kot storitev. Vozila vedno bolj nadzoruje tudi programska oprema, ne samo hardver. To pri letalih že kar dolgo poznamo avtomatizirano zaviranje, samo parkiranje in podobno. To je vse že ugrajeno v avtomobilih. Tudi zračne blazine se sprožijo veliko hitreje, kot lahko človek odloči v milisekundi, da naredi s tem. Pri ITS gre za kombinacijo štirih stvari, ki jih vidite na prosojnici in omogočajo mobilnost, ki je bolj učinkovita, varnejša, bolj zelena in udobnejša za vse vrste prevoznih sredstev. Na voljo imamo ogromno orodij in glede na trende, kaj manjka pri tehnologiji ITS. Še vedno moramo nadaljevati z razvojem električnih vozil, boljših akumulatorjev in tudi induktivno polnjenje moramo še nadalje razviti. Infrastrukturo moramo narediti za pametnejšo, za upravljanje sredstvi in za spremljanje razmer. Naša infrastruktura ni prav pametna. Razviti moramo tudi poti za visoko avtomatizirane avtomobile preko povezanih vozil. Potrebujemo cenejše senzorje, delati moramo naprej na telefoniji, ki bo izpolnjevala potrebe prometa. Že kar na peto generacijo gremo lahko. Drugi govorniki so govorili povez o povezljivosti vozil in da se premikamo v smer interneta stvari, nismo še naredili dovolj, ne razumemo dovolj kibernetske varnosti interneta stvari. Če bomo sploh kdaj imeli vodik kot gorivo, zagotovo potrebujemo več tehnologije tudi v tem sektorju. Moj seznam želja za to tehnologijo ni tako dolg, na to pridem čez par trenutkov. Ampak kaj še manjka? ali ne razumemo, ali pa smo počasni pri sprejemanju nekaterih stvari, ki so tukaj navedene. Ne vemo, kakšno bo popraševanje v prihodnosti za promet in kako bo to vplivalo na davčne prihodke. Ne razumemo veliko o vedenju voznikov, o motnjah in obremenitvi voznikov. Pri letalskem prometu je narejenega oziroma pri pomorskem prometu je narejenega veliko več. Le razumejo tudi deljen nadzor pri pilotu ali vozniku in tudi, da je tre, kdaj je treba prevzeti ali odovzeti nadzor nad vozilom. Vse to je bilo treba še nadalje preučiti pri avtomatiziranih vozilih pri realni vožnji ne vemo točno, kakšne so emisije in pri povezanih vozilih, ki so že na voljo, lahko pridemo do precejšnjih koristi na hitrejši način in tudi na cenejši način, kot pri avtomobilih brez voznika. Ne razumemo tudi vplivov visoko avtomatiziranih vozil, nalač ne govorim avtonomnih vozil, kar zadeva gnečo v prometu, parkiranje, varnost in davčne prihodke. Prav tako pa ne razumemo še dobro vloge dronov v prometu. Še več stvari manjka. Manjkajo standardi za kartiranje, zato da bi razumeli trenutne razmere v okolju. Ne gre samo za dvodimenzionalno karto ali zemljevid ampak za veliko bolj zapletena stvar. Ne razumemo oziroma nimamo še podatkov o soškovni učinkovitosti. Potrebujemo širše sodelovanje med avtomobilskimi podjetji in operaterji infrastrukture, saj je to med sebojno povezano. Predhodni govorniki so že govorili o odgovornosti in institucionalnem okviru za visoka avtomatizirana vozila v mešanem prometu in kakšne so izkušnje majhnih količin ali števil um, teh vozil v konvencionalnih voznih parkih. Več preskusov potrebujemo in potrebujemo tudi skupno evropsko strategijo za to, ker obstaja konkurenca med državami, med podjetji in drugimi med avtomobilskimi podjetji in drugimi podjetji. Večinoma ameriška podjetja želijo priti na to področje, zato da bi imeli na voljo boljše informacije. No, ko sem bil otrok, sem sestavljal modele letal in tako je bilo dobili smo navodila in potem smo sestavljali. In podobno je zdaj pri ITS-u, pri avtomatiziranih ali avtonomnih vozilih. Nimamo pa še celotne slike, zato moramo narediti še veliko. Hvala. Tom Föge, prometni analiz, analitik iz Mednarodnega prometnega foruma. Izvolite. Yeah.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 Kaj je to mednarodni prometni forum? Povezani smo z OECD v Parizu, smo think tank. 58 eh, članov je ministrov za promet in to iz držav, tudi kot, so, kot sta Indija in Kitajska. Dajemo politične nasvete, politično svetujemo, kar zadeva prometna vprašanja in izvajamo tudi oziroma pripravljamo letni sestanek na vrhu letos bo v Leipzigu maja o inkluzivnih vključevalnih oblikah prometa. Poleg tega izvajamo raziskave, objavljamo študije in danes vam lahko pokažem dva primera, ki sta povezana z ITS v prometu prihodnosti. Več o tem kasneje zdaj pa bo splošni pregled tem, za katere menim, da so pomembna na tem področju. Prvo preskusno študijo smo naredili o velikih podatkih in prometu. Nadaljujemo delo s tem in dela oziroma študije bodo objavljene tudi na specifične teme. Mrežni, mrežno modeliranje je ena od tem, ki smo jo prav tako obravnavali. In gre za sistem avtomatiziranih šatlov v mestnih območjih, ki nadomeščajo zasebna vozila in preučevali smo posledice tega za promet. To so To sta pač dve relevantni publikaciji. Želim se osredotočiti na nekaj točk. Podatki, ki predstavljajo gonilo gospodarstva. Združevanje in zbiranje ogromnih količin podatkov iz novih virov podatkov in to, da pripravljamo analize teh podatkov. To lahko pomaga politikom pri pripravi politik o deljeni mobilnosti, o konceptih mobilnosti. Na podatke gledamo kot na vir, kot na nekaj, kar predstavlja gorivo in gonilo za gospodarstvo. Zlasti V prometu gre večinoma za geolokalizirane podatke in vedno se moramo vprašati, ali naj bom jaz lasnik teh podatkov. Pojavlja se vprašanje zasebnosti podatkov, preprečevanje kaznjivih dejanj povezanih s kibernetsko kriminaliteto in tako naprej. Podatki omogočajo koncepte mobilnosti. To je umestnih socialnih inovacij, tehnoloških inovacij, ki omogočajo nove koncepte mobilnosti. Gospodarstvo skupne rabe je verjetno nekaj dobrega, imamo tukaj že Uber in podobno. Vse to so moteči dejavniki tradicionalnim gospodarskim sektorjem regulatorjem je težko slediti vsem, vsemu temu razvoju. Ali tisti, ki pripravljajo zakonodaje, potrebujejo nove modele, ki temelijo na podatkih za reguliranje teh sistemov. In še na koncu, mobilnost skupne rabe ali deljena mobilnost proizvajalci avtomobilov gredo lahko bolj v smeri zagotavljanja mobilnosti. Veliko podjetij proizvajalcev avtomobilov delujejo na področju oziroma imajo scheme za deljenje prevoza. In to lahko postane poslovni primer, kot je pri Uberju. v primeru Uberja lahko pride do številnih težav, ko jim poskušajo ustreči, ampak eh, iz tega izhajajo različni novi sistemi. Ima pa to tudi pozitivne vidike. Večina gneče na naših cest, cestah povzroči to, da je v povprečju le 1,3 osebe na eno vozilo v prometu. Naj omenim še našo študijo o nadgradni sistema urbane mobilnosti. Kakšne bi bile posledice, če bi imeli deljena avtomatizirane sisteme mobilnosti. V tej študiji smo preučili dva različna scenarija, dva različna sistema. Eden je bolj podoben taksiju, kjer bi imeli manjše vozilo, ki bi omogočalo deljenje oziroma skupno rabo, kar pomeni, da bi šli od točke A do točke B, ne da bi veliko skrenili iz poti, bi lahko delili to avtomobilno to vozilo z, eni, z eno do dvema osebama. Pri drugem scenariju pa gre za večje vozilo, kar pomeni, da bi bilo večkrat skrenjeno z poti, verjetno ne bi šlo potem za dostavo od vrat do vrat, ampak bi pobrali na neki točki. Naša ključna ugotovitev pri tem je bila, da se lahko že zdaj s tem znebimo skoraj 90 odstotkov vozil na naših cestah. Na ta način bi sprostili ogromne površine v mestih za druge namene. Seveda pa je tu še vprašanje, odkot prihajajo ta vozila in ali bi to pomenilo za evropsko avtomobilsko industrijo, da je še relevantna ali ne. In lahko si pogledamo, kaj se je zgodilo v Kaliforniji. Lahko vidimo že prve znake, da gredo v to smer, da avtomobilski proizvajalci nas gledajo kot na tiste, ki zagotavljajo mobilnost. Avtomobilska podjetja bi lahko proizvajala um, posebna prilagojena vozila, No, bomo videli, ali bomo prišli do tega sistema, kdo bo operiral, kdo ga bo vodil, ali bodo to proizvajalci avtomobilov, ali pa bo šlo za sedanje tradicionalne operaterje v prometu, kot so avtobusne, železniške družbe in tako naprej. S takimi koncepti se ukvarjamo pri našem delu in naše ministre poskušamo pripraviti na to, da um, se bodo soočili s tem v prihodnosti. Sem se skoraj držal svojih sedmih minut. Hvala za pozornost. Hvala, da ste se držali časa. Povedati pa moram, da smo nekoliko kasneje začeli, ampak to je naša napaka. Zdaj pa Rafael Kestli is uh, Federal Roads Office v Švici. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala lepa za povabilo in za to, da vam lahko predstavim koncept postavljene cen za mobilnost. Pripravili smo koncept različne možnosti zastavljena cen, govorili pa smo o cesti in o železnicah. Če bo še ostalo kaj časa, bom govoril tudi o drugih temah. Kakor lahko vidite, naj bi pripravili koncept in to je cilj vlade prejšnjega mandata. Parlament za okolje je dobil nalogo, da pripravi to poročilo do konca leta 2015. Konceptno poročilo naj bi vključevalo ta koncept za ceste in za železnice in osnova je bila, in to naj bi služila kot osnova za razpravo, kar zadeva zastavljene cen za mobilnost to naj bi bile dajatve za izkoriščanje infrastrukture in storitev v prometu in v javnem prometu, zato da bi vplivali na popraševanje. Cilj je z takšnimi cenami naj bi zmanjšali zastoje, zmanjšali prometne konice in da naj bi tudi razbremenili prometno infrastrukturo primarno ne gre za instrument financiranja, čeprav naj bi to zagotovili s pomočjo zastavljanja cen. Z tem sistemom tudi ne sledimo specifičnim okoljskim ciljem. Na tem diapozitivu lahko vidite pet modelov za ceste. Te različice so modularne zasnove. Lahko bi šli po kilometrih to je v prvi različici. V različici A se za koriščenje avtocest zaračuna dajatev na kilometr. Trenutno se uporablja vinjeta, potem pa bi se uporabljala dajatev glede na kilometre. sicer ni znano, koliko bi to vplivalo na zmanjšanje prometa pri NEC B. Gre za to, da bi v prometnih konicah lahko zaračunali več. Zato bi lahko poskusili razbremeniti prometnice tam, kjer je to potrebno. Vendar z tem bi lahko promet samo preuspe, preusmerili na druge ceste. Naslednji model pri državnih cestah naj bi imeli kilometrske dejatve in v prometnih konicah dodatna plačila. V aglomeracijah pa naj bi prav tako v stranskih cestah zaračunavali dejatve. V sledečih različicah vidimo, da se od prejšnjih to razlikuje samo v tem, da tudi v ne obremenjenih časih zaračunavamo no, plačevanje dajatev. Pri naslednji različici bi mm, zaračunavali dajatev na kilometre na vseh cestah ob vseh časih v prometni konici pa še dodatna plačila. Ta model po področjih omogoča enako obravnavo. Probleme bi bilo mogoče reševati tam, kjer nastopijo. Vendar, s tem bi lahko tudi zmanjšali problem, ki bi se lahko pojavil z preusmeritvijo prometa na stranske ceste. Zdaj pa še javni promet zelo pomembno je naslednje. Velika je razlika med javnim prometom in zasebnim prometom in sicer prevozniki so nek posrednik med storitvijo in posamezniki. Prav tako obstajajo pavšalni abonmaji, kar pomeni, da bi lahko potrošniki to uporabljali neomejeno, tega zaenkrat pri cestnem prometu še ni. Zdaj pa še tri različice za javni promet. Na posebej obremenjenih železniških, avtobusnih in tram linijah bi lahko plačevali glede na kraj in glede na čas. Tako bi izkoristili sistem glede od uporabe. različne tarife bi se pač eh, prilagajale uporabi. Takšno rešitev pa eh, bi bila možna samo v pilotni fazi in ni trajnostna. Naslednja rešitev, to bi uporabljali v posebnih območjih, ki so še posebej obremenjena zaradi prometa in tarife bi bile različne glede na čas, kraj, in na kakovost storitev. In tretja rešitev, tukaj ne bi zaračunavali cen samo za posamezno območje, ampak za celotno Švico in sicer glede na kraj, čas in kakovost. S takšnim univerzalnim modelom bi lahko zagotovili enakomerno porazdelitev bremen in lahko bi imeli tarifo glede na porabo, v smislu plačaj, kolikor uporabiš. Samo nekaj sekund še imam, še dva, tri stavka v zvezi z drugimi temami. V Švici smo že uvedli cenitev mobilnosti za težek promet. Zaradi tega smo stabilizirali volumen prometa, kar zadeva ITS po našem mnenju je to skupaj z eh, mobilnostjo prihodnosti, kaj te tehnologija bo spremenila promet v prihodnosti in država mora tukaj pomagati. Za nadaljne informacije smo vam na voljo na spletni strani, konceptno poročilo je na voljo v treh jezikih in seveda več lahko najdete tudi v naši razpravi. Hvala. Hvala lepa zdaj pa Eva Zovka, projektna koordinatorka Road and Bridge Research Institute v Varšavi. Uh, uh, pozdravljeni gospe in gospodje, spoštovani gospod predsednik. Uh, prihajam iz centra v Varšavi za ceste in mostove in rada bi povedala, na kaj se osredotočamo pri naših raziskavah. Predstavitev bo zelo kratka, omenila bom nekaj tem in upam, da bomo potem še razpravljali o tem, če boste imeli kakšno vprašanje. Najprej eh, vam želim podati pregled eh, uporabljene tehnologije, govorimo o pametnih transportnih sistemih. Mi kot raziskovalni institut sodelujemo pri enem od projektov iz obzorja 2020. Naslov projekta je Use it Fox. Mi razvijamo tehnologije, ki bi se lahko uporabljale v različnih vrstah prometa. In eh, vzpostavili smo informacijski sistem za pametno infrastrukturo oziroma za integrirano transportno infrastrukturo. To nam omogoča izmenjavo informacij, Eh, in podobno. No, potem avtomatizacija, to je tudi del našega projekta, eh, o tem ste govorili v prejšnjem panelu, zato se ne bom osredotočala na to. Želim pa povedati nekaj o komunikacijah, kajti to je tudi del eh, tehnologije ITS, ki jo trenutno uporabljamo in jo bomo uporabljali tudi v prihodnje. Gre za komunikacijo med posameznimi vozili, med vozilom in infrastrukturo ter infrastrukturo in osmi. in sicer eh, prek interneta so te informacije na voljo vsem udeležencem. Kot raziskovalni institut smo pred kratkim začeli eh, sodelovati tudi eh, s Centrom za promet na Češkem. Ogromno je podatkov, ki eh, so proizvedeni in do katerih pride v različnih vrstah prometa. Eh, to so podatki o avtomatizaciji, podatki strani industrije, strani lastnikov vozil. Kdo je lastnik teh podatkov, kdo jih bo uporabljal ali jih lahko uporabljamo tako, da bodo uporabniki imeli korist od njih. Da to lahko naredimo in na to se osredotoča tudi eden od naših raziskovalnih projektov. Center nam bo pokazal, kako lahko potrošniki uporabljajo te podatke, zato da se izboljšajo transportni vzorci. No, zdaj pa big data za mobilnost in za promet. Če lahko nekaj izmerite, potem tega ne modelirajte. To je neke vrste geslo, s katerim so povezane naše raziskave. Zelo lahko je nekaj meriti, ne da bi stvari potem modelirali. Tehnologija nam omogoča, da lahko natančno merimo promet, prometne tokove in te podatke potem prenašamo uporabnikom, raznim operaterjem, voznikom in tako naprej. In ta informacija je lahko na voljo takoj eh, prek eh, avtomatizacije, prek posameznih, eh, posameznih možnosti v vozilu. E, tukaj vidimo vse oznake, ki nam kažejo, kakšna je omejitev hitrosti in kakšni so podatki za potnika, torej kaj se dogaja na cesti. E, tudi naprave, kot so GPS, nam e, lahko podajo te podatke med vožnjo tu je že na voljo, koncept ni nov, ampak v avtomatiziranem svetu lahko to še bolj razvijemo, eh, te stvari lahko postanejo še natančnejše, eh, bolj natančna lahko komunikacija med vozili in pa med vozilom in infrastrukturo. No, rada bi pokazala še to nacionalno analizo mobilnosti, ki se izvaja na Češkem. Eh, gre za matrico med eh, izvorom in destinacijo. In podatki o izvoru in destinaciji se tukaj pojavljajo takoj. Tukaj vidimo, kakšna bo prihodnost. Eh, vsi te podatki gredo tudi v operativne centre za promet. Vidimo, kako eh, se mobilnost dogaja eh, zdaj, v tem trenutku. Zdaj imamo tukaj še atlas eh, mobilnosti v osrednji Evropi. Vidimo, kakšni so vzorci mobilnosti, to je na voljo tudi na spletu in je na voljo za operaterje prometa in druge uporabnike. Lahko se to uporabi tudi za eh, prevoz ljudi, blaga, logistiko, za e-trgovino in tako naprej. In ko dobimo take podatke, pravzaprav lahko oblikujemo prihodnost, kako bo s prometom. No, nekaj aplikacij, ki so na voljo, uporaba Big Data. Gre za upravljanje prometa prek eh, aplikacije Rodos uporabniki imajo dostop do raznih, raznih zemljevidov, ki kažejo situacijo v prometu in tako naprej. To je aplikacija, ki pomaga centrom za upravljanje prometa eh, s prometom tudi dejansko upravljati. Do eh, tega pa lahko dostopate tudi v vozilih. Tukaj gre za upravljanje prometa na Slovaškem. Ta tema je zelo pomembna, kaj ti živimo v negotovih časih in eh, nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo. Imamo teroristične napade, podnebje se spreminja. Z vsem tem moramo upravljati, kaj bo z ljudmi, če se kaj takega zgodi. In eh, te aplikacije nam zagotavljajo takojšne podatke, eh, kaj narediti z ljudmi na cesti, naprimer v primeru kakšnega takega eh, nepričakovanega dogodka. Potem pa še upravljanje prometa z drugimi viri, eh, CCTV naprimer. Tako vidimo, kaj se dogaja na terenu in ko pride do dogodka. Imamo tudi aplikacijo, ki eh, takoj lahko ugotovi, kje se je eh, določena težava zgodila. No, veliko govorimo tudi o elektronski vinjeti in pa o uh, cenitvah za uh, zastoje. Nekaj tehnologije bi še pokazala. Za težka vozila na polskem zdaj obstaja elektronsko pobiranje cestnine. In sicer to poteka kar prek neke naprave, ki je nameščena v vozilih. Potem pa sem imela še prosojnico, ki na tem računalniku ne deluje oziroma je ne morem prikazati. Prizadevamo si tudi za interoperabilnost sistemov za pobiranje cestnine. Potrebovali bi elektronsko pobiranje cestnine na evropski ravni. Potem pa še uh, vidik uporabnika. Eh, to je treba upoštevati. Ko gre za sistem, pa je treba upoštevati tehnično interoperabilnost, eh, postopkovno interoperabilnost, potem eh, pravne okvire in tako naprej. Bom pokazala, kako to deluje. Gre za zaznavo vozila, ki pride na neko postajo potem imamo registracijo podobe tega vozila, vozilo gre naprej, potem se zgodi DSRC, eh, transakcija za pobiranje cestnine in na koncu še klasifikacija vozila. Eh, in vozilu se praktično ni treba ustaviti. Zdaj pa še nekaj o cenah za zastoje, nekaj plusov in minusov je, socialno-ekonomske značilnosti igrajo tukaj pomembno vlogo, kako ljudje gledajo na eh, cestnine. Ljudje se strinjajo eh, z zaračunavanjem za zastoje v določenih okoliščinah, ampak nasplošno je mnenje negativno. Eh, v Španiji je bila izvedena neka raziskava leta 2014 36 odstotkov tisti, ki so odgovarjali, bi radi eh, uporabili te cestnine potem za eh, zmanjšanje emisij. V tem primeru bi bilo eh, pobiranje cestnine dobro, potem v nekaj en delež vprašanih želi ta denar porabiti za infrastrukturo. Pa še zadnja prosojnica. 80 odstotkov uporabnikov oziroma vprašanjih je reklo, da bi omejitve na cestah eh, morale eh, veljati na mesto cestnin. Velik odstotek ljudi pa tudi ni imelo nobene ideje o tem oziroma nobenega predloga, kaj se dogaja na področju cestnin. 39 odstotkov ljudi meni, da že eh, dovolj plačujejo za ceste, tako da ni potrebe po novi obdavčitvi za zastoje na cestah. Ja, vielen Dank. Und dann kommen wir zum. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnji Claire de Pre iz GD Move. Hvala, hvala, da ste me pustili za konec kajti eh, ponavadi govorim predolgo, zdaj pa sem prisiljena, da se osredotočim samo na ključne točke. Prosili ste, naj malo poročam o platformi CITS. Gre za eh, skupen sistem, veliko govorimo o povezanih vozilih, o avtomatiziranih vozilih, nismo pa govorili o kooperativnih vozilih. Tukaj ustrajam pri besedi vozilo, ne avtomobil, taka vozila, eh, ne samo, da si pošiljajo sporočila med seboj, ne sodelujejo samo drug z drugim, ampak tudi eh, z uporabniki cest, eh, lahko je to avtomobil, lahko je to motorist, komunicirajo pa tudi z infrastrukturo. Gre za cestno infrastrukturo oziroma za upravljanje prometa. Veliko smo delali na tem v zadnjem letu. In Mislim, da dva ali trije kolegi tukaj v dvorani eh, to že poznajo, sodelovali so z nami. Raziskave so potekale v krogu specialistov, lahko tako rečem, upam, da. Mislim pa, da je zelo nujno, da taka razprava poteka, vendar ne samo med eh, predstavniki stroke, ampak tudi na politični ravni. In zato smo tako zelo hvaležni nizozemskemu predsedstvu, da je tudi sprožilo to razpravo. Mislim, da je zelo pomembno, da sektor prometa in javni organi, ki so vključeni v sektor prometa, eh, poznajo razvoj dogodkov, da vedo, kaj se dogaja na tem področju in da imajo tudi možnost upravljati s tem, eh, kar prinaša eh, znanost. Veliko smo govorili o podatkih, o datumih, ali bo trajalo avto, do avtomatizacije eh, še 10 let, 15 let. To se bo zagotovo zgodilo, ampak veliko teže je predvideti, kako se bo zgodilo. Digitalizacija vse spreminja. Pred nekaj tedni smo govorili o podatkih, ki podpirajo multimodalne storitve. Eh, danes eh, je situacija podobna. No, eh, če povem nekaj iz stališča DGMUV, moramo zagotoviti, da bo ta tehnologija ponudila možnost, da določena vprašanja rešimo, naprimer vprašanja za stoj, vprašanja z varnostjo na cesti in tako naprej. Vendar pa moramo govoriti tudi z javnim sektorjem, z industrijo, raziskovalci, politiki, Eh, želimo vedeti, kakšnih storitev si sploh želimo. Treba je upoštevati tudi industrijsko razsežnost. To je zelo pomembno, zato je v tej razpravi ključnega pomena. Po svetu obstajajo številne pobude in lahko rečem, da v Evropi nismo tako slabi na tem področju. Neka industrije imamo, ki je aktivna na enem področju, Eh, potem druge vrste industrija eh, je dejavna na drugem področju, ampak manjka pa skupne vizije, eh, dokdaj, kako in pod kakšnimi pogoji želimo, da poteka ta razvoj. Vzpostavili smo torej platformo, ki se uporablja kot pomembno operativno orodje za uporabo sistemov po Evropi. Zadnje leto smo zelo veliko delali in industrija se je tudi vključila. Pa ne samo avtomobilska industrija. Torej, industrija je rekla, da bodo leta 2019 pripravljena na uporabo takih vozil. Eh, in spet je tukaj veliko vprašanj, pa ne gre samo za tehnična vprašanja, gre tudi za družbo vprašanja. Naprimer, gospodar tukaj je omenjal varstvo podatkov okvir že imamo in ta je bil sprejet prejšnji teden tukaj v parlamentu. Ena stvar pa je, da se zavedamo, kakšno načelo oziroma kakšna načela eh, je potrebno spoštovati in kako eh, to tudi operativno izvajati. Ali bomo imeli nek gumb eh, za komunikacijo? Govorimo o različnih podatkih. Ta kooperativna vozila eh, bodo eh, proizvajala podatke v vse čas, eh, ne bomo mogli odločati, katere ja in katere ne. In voznike bo treba vprašati, ali želijo sploh biti locirani, ali želijo, da se jih locira samo za določene vrste storitev. No, komisarka Bulc je pred kratkim rekla, da številke na področju varnosti na cesti niso najboljše letos, tudi ne za prejšnja leta, zato se želimo eh, osredotočiti na storitve, ki lahko povečajo to varnost. Od večjih storitev se želimo dogovoriti o nekaterih storitev, eh, izmed teh storitev. Eh, sodeluje več kot 100 eh, članov v tej naši platformi in sicer so to različni akteri, dogovorili pa smo se o približno desetih aplikacijah, eh, ki so zelo povezane z varnostjo na cesti. Gre za približevanje vozil, potem za počasna vozila, za opozorila in tako naprej. Lahko bi še nadaljevala s tem seznamom želim vam samo pokazati, da želimo vzpostaviti povezavo med eh, cilji politike in potem, kako se bo sistem izvajal. We talked about automation. Govorili smo tudi o avtomatizaciji. In sporočilo, ki vam ga želim podati danes, je naslednje. To ste videli tudi na prosojnici kolega iz raziskovalnega inštituta kooperativni sistemi in avtomatizacija eh, gredo z roko v roki in skupaj bodo lahko zagotovili največ dodane vrednosti. Ne gre za enega proti drugemu in ne gre za avtomatizacijo samo po sebi. In to iz dveh razlogov. Ne vem, ali gospa Del Monte omenila letalski promet. Ko ste potnik na letalu. Gotovo želite, da letalo eh, komunicira z nekim eh, kontrolnim centrom. Isto velja tudi za avtomatizirana vozila. No, zdaj pa se bom vrnila na cestno razsežnost, razsežnost cestnega prometa. Vozila so na cestah. Za cestami pa imamo tudi načrt upravljanja prometa, imamo eh, določena pravila ki so jih opredelili tisti, ki so odgovorni na lokalni in nacionalni ravni. E, tako da vsekakor moramo zagotoviti, da tisti, ki upravljajo s prometom, imajo besedo pri tem, kako poteka avtomatizacija. Tudi, ko so vključeni ranljivi e, potniki oziroma uporabniki, e, tudi, ko gre za posebna okolja, naprimer v bližini šol in podobno, želimo, da se to upošteva kakšni pa so rezultati našega dela. No, to, da se navede seznam aplikacij in storitev, ki se nam zdijo take, da jih je treba najprej začeti izvajati. 2019, cilj za to leto je, da se začnejo te storitve uporabljati. Delali smo tudi na področju interoperabilnosti. To ste omenili tudi v prejšnji razpravi o avtomatizaciji. ne samo avtomobili vozijo čez mejno, ampak imamo tudi eh, vozila različnih znamk, ki morajo komunicirati med seboj. Potem interoperabilnost na ravni storitev je tudi pomembna. Imeli smo razpravo o telefonu. Ko uporabljate telefon, eh, vas ne eh, zanima, ali uporabljate brezžično mrežje, ali kakšno drugo omrežje. Ne zanima vas tehnologija, ki je za tem. Isto velja tudi za kooperativna vozila. Uporabiti moramo eh, obstoječo tehnologijo. To bomo tudi podprli, ampak uporabiti je treba tisto, kar je na voljo danes. No, to sporočilo oziroma to poročilo je bilo objavljeno soglasno konec januarja. Eh, govorila sem tudi z odborom za pravne zadeve. 3500 ljudi je pri tem sodelovalo in to ni slabo za dokument komisije. Pripravljamo tudi načrt za uporabo eh, CITS eh, v drugi polovici tega leta. Omenili ste, koliko smo eh, namenili za to v okviru obzorja 2020 in potem to primerjali z ZDA. Mogoče se bom tudi sama eh, vrnila na te številke. Poglejte številke. 70 milijonov oziroma 70 tisoč 70 milijonov evrov je bilo namenjenih za to. No, mi to financiramo na evropski ravni, ampak tudi države članice prispevajo svoje vse. Eh, tako da v končni fazi nam niti ne gre tako zelo slabo. Sodelovali bomo glede delegiranih aktov CITS eh, z državami članicami in s parlamentom. Vrnila se bom k vam, ko bomo bolj pripravljeni v zvezi s tem in vas tudi obvestila o vsem, kar se na tem področju dogaja. Hvala. Hvala lepa. S tem je konec predstavitev. Zdaj lahko zastavite še vprašanja. Nekaj manj nas je, izvolite. Hvala. No, če sem iskren, sem zelo presenečen nad vsemi temi podatki, informacijami, priložnostmi. To je res neverjetno. Začeli smo ob devetih zjutraj in smo še vedno tu. Imam pa tri vprašanja, najprej za gospoda Samsona. Zakaj še vedno nimamo nobenih majhnih električnih baterij? Ali je tukaj v igri Tolkien ali Harry Potter? zakaj ne moremo zagotoviti teh majhnih akumulatorjev za avtomobile, pa so nam vse druge stvari na voljo. Nekateri pravijo, da industrija fosilnih goriv to blokira, ampak temu, te, tega ne verjamem. Zakaj torej ni teh akumulatorjev? Gospod Vöge, vi prihajate iz OECD-ja. In vaša organizacija obsega uh, veliko več držav kot samo EU, zato me zanima, uh, kje se na tem seznamu oziroma v, eh, v kakšnem položaju se nahaja EU. Imamo Google, imamo eh, številna orodja, ampak zanima me, ali EU gre v pravo smer. 28 držav članic eh, želi izumiti ta avtomatizirana vozila. Nemčija je tukaj na vrhu, ampak ko govorimo o pravem sodelovanju, Eh, sam nisem tako zelo navdušen nad eh, trenutno situacijo. Gospa Sovka, za vas pa bolj filozofsko vprašanje. Če živite v mestu, v Amsterdamu, Rotterdamu, Berlinu, Varšavi, kjerkoli in imate avto, potem je zelo lahko uporabljati tudi storitve javnega prometa. Če pa Eh, živite na podeželju, na nizozemskem ali tudi na polskem, potem je avto, tudi električen avto, še vedno mm, neko nujno orodje. In vsi eh, bomo počasi prešli na eh, povezana vozila, električne avtomobile in tako naprej. Eh, ne vem, ali bodo moji voljivci to tako zlahka sprejeli. Zag. Ja, vim, tako lahko to rečeš. Ismail Ertug. Ja, vielen Dank. Ja, eh, vim, jetzt weißt du... Hvala lepa. No, vim, zdaj poveš, zakaj naš predsednik živi v mestu. Previdno, ker bo potem spet začel v kolesih. Dobro, potem pa naslednjič spet. Dve vprašanje imam. Gospod Depre, hvala za vaše komentarje in podatke. Pozorno sem prisluhnil, še posebej v zvezdi z varstvom podatkov, ampak nisem mogel ugotoviti, kaj menite o lasništvu podatkov, torej komu pripadajo podatki. Zakaj to sprašujem? Na zadnji razstavi avtomobilov v Frankfurtu sem bil na razpravi. Veliko zanimivih ljudi je bilo tam iz različnih sektorjev in to vprašanje se je pojavilo. Torej, zavarovanje, komu pripadajo podatki zavarovalnicam, proizvajalcem avtomobilov, meni. Zastaviti bi si morali torej nek okvir. Kako se bomo zaščitili pred hekerji, to je preširoka tema, zato se tega ne bom dotikal. Gospod Vöge, vprašanje je za vas. Zvezdno ministrstvo v Nemčiji za energijo je naročilo študijo pri institutu Fraunhofer in v tej študiji institut predlaga evolucionarni pristop, torej, da bi zaenkrat poskusili ne uvesti popolnoma avtomatiziranih avtomobilov, ampak da bi postopoma napredovali oziroma da bi kar takoj dobili avtomatizirana vozila in da bi to preizkusili v urbanem območju. Je ta tehnika pripravljena? Kaj menite o tem? Hvala. Hvala. Nihče drug se ni javil besedi, zato imam tudi jaz vprašanje. Večkrat govorim o ne konkurenčnosti med cesto in železnico. Ceste so cenejše od železnic in tukaj je treba pohvaliti Švico. Švicari imajo cestnino za tovornjake, ki so teži od 3,5 tona in to na vseh cestah. Torej, ne gre za premik z avtocest na regionalne ceste, ampak z velikih tovrnjakov na majhne tovrnjake. Bili smo v Španiji, vozili smo se po novi avtocesti z avtobusom. Seveda, to je bilo financiranje sredstvi EU in vsake pol ure je prišel tovrnjak. Potem smo videli staro cesto in tam je bilo polno tovrnjakov. Financiramo infrastrukturo, potem pa ustvarjamo finančni okvir, ki ga ni mogoče izkoristiti. Nihče ne bi tako postopal, če bi bil sam odgovoren za svoj denar, politiki pa očitno tako ravnajo. Vi imate pozitiven sistem za tovrnjake in cestnino tovrnjakov. Vi ste dosegli, da ni premika tovora in morda se lahko izkaže, da bo treba več denarja za to, da bi preusmerili promet, ampak to je zdaj povsod, tako kot na železnici. Švica je zgled na področju železnic in eh, jasno je, da ste vzor. No, potem pa še Dominik Rike. Merci, euh, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi imel neko pripombo. Nasplošno ne gre za eh, specifičen komentar, ki se navezuje samo na транспорт. Например, če pride do nekega preboja v znanosti, potem uh, so s tem povezani tudi problemi, kako najti uh, ekonomski model in pa uh, model za upravljanje. No, take stvari je treba namreč tudi upravljati in uh, to vzame dolgo časa. Zato se sprašujem sprašujem se, če tisti, eh, ki eh, so vodilni v tej revoluciji avtonomnih vozil, lahko napovejo, koliko časa bomo še čakali na ta avtonomna vozila. Eh, to se malo navezuje tudi na vprašanje Ismaila Ertuga. Imamo dve vrsti avtonomnih vozil, disruptivno in pa progresivno vozilo. No, um, Večina eh, modernih vozil je, eh, so vozila evropskih eh, proizvajalcev, slišali smo predstavnika BMW-ja in leto za letom ti proizvajalci uvajajo nove aplikacije, nove specifikacije v vozilih, ki ta vozila delajo vedno bolj avtonomna. In zdaj, ko imamo uh, napravo za upravljanje hitrosti, smo pravzaprav začeli, smo nehali gledati na eh, števec. Vsako leto ali dve so torej uvedeni neki novi ukrepi, neka nova eh, načela, o katerih pa ne poteka razprava, kar se tiče regulacije. Naprimer, različne vrste pilotiranja, potem kako uh, vozilo ohranjati na istem voznem pasu, uh, in tako naprej. Potem imamo pa še disruptivni eh, model, eh, tisti, ki upravljajo s podatki, naprimer Google in Apple, ima ta drugačen model in tukaj se spet vzpostavlja vprašanje o regulativnem modelu in pa o ekonomskem modelu. Kako na to gledajo eh, proizvajalci vozil. Eh, zdaj eh, se modeli posodabljajo postopoma, ampak enkrat bomo imeli tudi povsem modernizirano vozilo. Zanima me, ali ni že čas, da naši proizvajalci, torej, ali ni čas, da se začnejo zanimati za disruptivni model, ne samo progresivni model, In druga pripomba, kakšen je ekonomski model ameriške infrastrukture? Rad bi se navezal na to, kar so povedali tudi eh, predstavniki tukaj. Eh, zanimivo je opazovati tudi vlogo fizične infrastrukture eh, in pa upravljanje prometa. No, gre tudi za neke vrste boj med eh, politiki in pa uporabniki. In ja, želimo doseči primeren ekonomski eh, model. Zdaj pa še druga vrsta infrastrukture. Poleg fizične potrebujemo tudi druge vrste infrastrukture. infrastrukture. Vozilo je lahko avtonomno, ampak to vozilo bo povezano tudi z drugimi vozili, In infrastruktura mora biti upremljena za to. Kakšen je ekonomski model za to infrastrukturo? E, e, zdaj plačujemo fizično infrastrukturo, kdo bo pa plačeval e, to preostalo infrastrukturo, ki je tudi pomembna za avtomatizirano vožnjo? Hvala. Hvala, zdaj pa odgovori. Gospod Samson, izvolite. I think the guilty parties for the small electric batteries are my No, mislim, da je Marko Faredo in Dimitri Mendelejev, eh, torej ona dva sta kriva za to, da še ni majhnih akumulatorjev. Obstajajo elektrokemični sistemi, ki so lahko zelo majhni v principu, ampak eh, tako je težko proizvajati. Eh, če imamo majhen akumulator, potrebujemo zelo obsežen sistem hlajenja in zato je potrebna drugačna kemija to se bo nekega dne gotovo pojavilo, ne vem kdaj in kako, ampak narava inovacije je taka, da se take stvari vedno pojavijo. No, še nekaj e, vprašanj bi se rad lotil, zakaj e, smo se odločili za tak ekonomski model in ne drugačnega. Če bi imeli tukaj pet strokovnjakov, eh, bi vsak odgovoril drugače. Mislim, da je pot naprej v preizkusih. E, določenih stvari ne moremo modelirati, če jih še ne poznamo. Zato moramo izvajati ustrezne eh, poskuse in tako bomo prišli do pravega rezultata. Hvala. Hvala, Tom Föge. Um, no, če ne odgovorim na vprašanje gospoda Van Gampa, glede članstva OECD in države članice EU in kako jaz gledam na to, kako, kakšno je stanje v EU. Ena od razlik je, da je mandat Mednarodnega prometnega foruma tak, da ne pripravlja zakonodaje, ampak je think tank, ki je svetovalni organ nekaj pomislekov, sicer imam takih tudi jaz. Projekti, ki jih financira EU, so bili del moje poklicne poti, zlasti, kar zadeva avtomatizacijo. Od leta 2007 se kar nekaj projektov odvija. Napredek pa je bil predvsej počasen, moram reči od leta 2001 do 2007 sem delal na teh projektih in nisem pričakoval, da se bom spet ukvarjal s tem v svoji karieri, saj se mi je zdelo, da gremo preveč počasi. Google je recimo rekel, no pa počuti, pa poskusimo s tem. Verjetno je šlo nekaj denarja poznu, ampak vseeno, brez to vrstnega duha, tudi veliki proizvajalci avtomobilov ne bi bili prisiljeni se ponovno lotiti tega vprašanja. Ameriški model zdaj prevladuje na številnih področjih in je včasih moteč. Mogoče pa je moteč samo zato, ker enostavno jim ne moremo slediti. In je to neka vrsta kislo jabolko. Slišali smo o prikrivanju in podvajanju del. Moramo se vseeno poskusiti izogniti temu, da evropski proizvajalci avtomobilov ne postanejo tako kot Nokia ali Polaroid. Treba je natančno razmisliti o preoblikovanju zakonodaje, kako bo delovala in kako lahko podatki pomagajo pri tem. Drugo vprašanje za gospoda Ertoga. No, za študijo, ki jo omenjate, še nisem slišal, bom pogooglal. Mislim pa, da je dobro, razen mogoče ne pri najbolj polnih mestnih središčih. Se pravi, da gremo v smeri postopnih korakov in lahko rečemo, poskusimo. Švedska bo izvedla velik eksperiment izven mest, v mestih, ki so spalna središča, iz katerih se ljudje vsak dan vozijo v mesto na delo. Če bomo šli naprej, na druge vrste cest, moramo preučiti, kaj bodo regulatori rekli. Regulativa to lahko omogoča, postavlja pa se vprašanje, ali je tehnologija na voljo. Za številne vrste uporabe že kar nekaj časa večinoma ja. Za centre mest pa mogoče tehnologija še ni čisto v celoti na voljo. na varen način lahko zagotovimo to vrsten promet ob nizkih hitrostih in lahko pride do situacij, v katerih se ne bi najbolje znašli, seveda pa se moramo še kaj naučiti v zvezi s tem. Hvala. Danke sehr, jetzt Rafael Kessli. Hvala, Rafael Kessli. Hvala lepa. Vaše vprašanje, gospod. Kramer. Naš zakon imamo zaradi zaščite okolja. Želeli smo zagotoviti enakost med cesto in železnico. Tovorni promet krije potem, krije s tem svoje stroške 1,5 milijarde dobimo s tem in to seveda je potem vrnjeno v področju prometa. Politika nam je nastavila, da poročilo zastavimo modularno, zato da začnemo lahko z manjšo različico. Problem je odvisen tudi od sprejemanja. Ljudem je težko razložiti, kako bi od tega imeli dobiček, prav tako ni referenčnih modelov, kjer bi to že bilo preizkušeno. Z našega mnenja bi bila univerzalna pokritost najboljša rešitev, ampak čas še ni primeren za to. Gre za začetne stroške. Tovrnjak vozi skoraj 24 ur, pri osebnem avtomobilu pa je tako, da je 23 ur v garaži. Vprašanje pač je naslednje. Veliko podatkov se zbira v avtu in to zdaj ni dosegljivo. To je vprašanje varstva podatkov in to je treba še rešiti. Pri avtonomni vožnji bi lahko nekaj teh problemov rešili. V tisku sem to prebral, namreč v Nemčiji naj bi že kmalo o tem, oziroma v Švici naj bi o tem govorili kmalo in potem bomo govorili o tem, ali naj bi razmislili o pilotni fazi, na to pa bomo videli, kakšni model bi lahko uporabili. Hvala. Hvala lepa, Eva Zovka. Yes. Uh, yes, uh, uh ja, gospod Van den Kamp, želim izkoristiti to priložnost in povedati, da lahko, da živim v predmestju Varšave in sem odvisna od avtomobila. Želim si, da bi s svojimi tremi otroki lahko izkoristila možnost električnega tramvaja, saj jih moram tudi popovdne voziti na eh, različne aktivnosti. Lahko pa bi naredili podobno kot na nizozemskem, naredili korak nazaj, govorili o skupni rabi koles ali deljenju obes in da bi imeli kibernetsko platformo za mobilnost. Tako da, ko gremo na delo, gremo lahko samo na splet in si pogledali, kateri od sosedov si želi deliti vozilo ali kaj drugega. In tako lahko imamo prijeten klepet na cesti. Mislim, da bomo v predmestih vedno odvisni od uh, vozil, takih ali drugačnih na neki točki gre pač za to, da vedno potrebujemo tradicionalni avtomobil. Ne glede na to, ali se včasih odločite za kolo, za to, da greste peš in tako naprej. Veliki deli Evrope še niso pripravljeni za avtomatizacijo, ker so preveč razdobljeni. Kako to narediti, to je že samo drugo vprašanje. Hvala. Hvala lepa. In zdaj za zaključek še klede pri. Okay. Concept of, uh, Koncept lastništva smo poskusili uporabiti, ampak danes še ni pravnega besedila, ki odraža ta koncept. Če se vrnem na vprašanje varstva podatkov. Zelo pomembno je soglasje osebe, na katero se na, podatki nanašajo, če se lahko deli te podatke. In enako velja za ta vozila. Voznik je tisti, ki lahko reče, ali se lahko podatke izmenjuje. Poročilo je zelo obsežno. Ampak z operativnega vidika pridemo do zaključka, da moramo imeti neke vrste gumb za to, da bo voznik dal dovoljene, da se delijo podatki ali da se zagotovi ta in ta storitev. In še nekaj malega bi želela dodati. Ko gre za ameriška podjetja in evropska podjetja, ne pozabimo, da da ameriška podjetja še ne prodajajo tovrstnih vozil. Verjetno bodo kmalo, ampak zaenkrat še ne. Ne bom govorila o imenu avtomobilskih proizvajalcev. Si verjetno ne boste želeli ogroziti ugleda, če bi dali na trg, s tem, da bi dali na trg proizvod, ki ni 300 odstoten. Tradicionalna varnost je tista, ki je pomembna. Če želimo imeti to vrste tehnološki razvoj, moramo podpreti varnost. Ne pa, da se s tem poslabšajo številke povezane z varnostjo na cesti. Mislim, da smo se v tem času že kar naučili, da smo bolj um, asertivni, da se bolj, bi si bolj prizadevamo predstaviti, kaj se dogaja na evropski ravni. Hvala. Hvala, to je bila zanimiva in napeta razprava. Hvala lepa vsem govornikom, hvala tistim, ki ste zastavili vprašanja in hvala tistim, ki ste dali odgovore. S tem je zasedanja danes konec. Želim vam še lep večer na svidenje. Die nächste Sitzung. Naslednja seja bo v četrtek 12. maja ob 9. takrat bomo glasovali o poročilu Libe. Izjemoma, lepo prosim. 12. maj.